Dragi kolegi, prosim, da se usedete. Gospod Tomac, prosim, da se usedete. Merci, cher collègue, voulez-vous vous asseoir, s'il vous plaît? Prosim, da se usedete, dragi kolegi. Začeli bomo z glasovanjem. Najprej. Naj povem, da je predsednik prijel skupino EPP in SCD in pa člane nepovezanih poslancev in sledeče delegacije, ki jih mora zdaj prebrati. Iz odbora za raziskave in energijo gospod Massimiliano Salini na mesto gospoda Tajanja za delegacijo um, za odnose z Brazilijo Elizabeta Gardini na mesto Antonija Tajanja za delegacijo z odnosi, za odnose z Merkosurem. Gospod eh, Poglije se na mesto gospoda Tijanja za delegacijo za odnose z eh, skupščino Euro za Latinsko Ameriko, gospa Poglesa na mesto Tajani, potem za Unijo za Magreb, gospa Sender na mesto gospe Valenciano, potem za delegacijo za odnose s Centralno Ameriko, gospa Valenciano na mesto Ines Ayala Sender za delegacijo za odnose z Unijo za sredozemlje, gospa Sender na mesto gospe Alene Valencijano, potem Euronest, Marija Grabini in na zadnje odbor za peticije, gospa Diane James na mesto Jean-Marie Le Pen. Ima kdo kak komentar? Ne, dobro, kaže, da ne. Tako da smo s tem to tudi sprejeli, ta imenovanje.